investicija v prihodnih letih postala pomemben akter v okviru mreže nacionalnih agencij za zaščito konkurenca. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. S tem smo zaključili z obrazložitvijo glasov, saj jo prekinjam do 15. ure.